ripresa il processo verbale della seduta di ieri nadaljujemo zasedanjem sprejeli smo eh, zapisnik z včerajšnje seje porazdelili smo ga imate kakšno pripombo?